Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we will start. Spoštovane kolegice in kolegi, dame in gospodje, začenjamo z glasovanjem. Porządek dzienny przewiduje. Na dnevnem redu imamo glasovanje o poročilu gospe Ayala Sender o imenovanju člana gospoda Vesberga za člana računskega sodišča. Začenjamo z glasovanjem. Amandmajev ni. Glasujemo elektronsko. Gre za tajno glasovanje, spoštovane kolegice in kolegi. Za glasovanje prosimo uporabite svojo glasovalno kartico in eh, kot običajno lahko glasujete za, proti ali se vzdržite glasovanja. Razlika je samo ena. Namreč prižgala se bo le modra lučka, ne rdeča, ne zelena, ne bela, temveč zgolj modra, ker gre za tajno glasovanje. Torej glasujemo. Glasujte, prosim. Če všeste glasovali? Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. tem je to imenovanje tudi potrjeno in čestitke poročevalki gospej Ajala Sender. Prehajamo na naslednje poročilo, in sicer poročilo Wallis o zahtevi za oduzem imunitete gospe Agnes Hankis. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Stržani sprejeto. Hvala lepa, gospa Wallis. Na danem redu imamo zdaj poročilo Jana Zahradila o dokazilo o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke. Poročevalec gospod Zahradil želi besedo, izvolite. Uh, just briefly, Mr. President. Uh... Samo na kratko, Zelo počaščen sem bil, da sem bil poročevalec, ko smo lahko zavrnili neko zakonodajo, ki je odvečna. Mislim, da je to odlično v skladu z našim dolgoročnim ciljem, da izpopolnimo našo zakonodajo in zato vas pozivam, da podprete to zavrnitev in se vam zahvaljujem. Hvala. Hvala lepa. Glasujemo poimensko o poročilu Zahradil. Glasujte, prosim. Ste vsi odali glas? Konec glasovanja. Sprejeto čestitke gospoda Zahradilu. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Serakjani, sodelovanje Hrvaške pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Gospode Kajzer, želi besedo, izvolite. Pozabila sem kartico, tako da... Joj, to je pa zelo velik problem za vse nas. Torej, poročilo Serakijani, sodelovanje Hrvaške pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Glasujemo, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto čestitke gospej Serakijani. Naslednje je poročilo Okoni, razširitev področja uporabe uredbe o profesionalnem čezmenem prevozu evrogotovine po cesti med državami članicami v evroobmočju. območju. Gospa poročevalka, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Kot poročevalka v imenu političnih skupin, ki se s tem strinjajo, prosim za preložitev glasovanja o obeh poročilih v zvezi z prevozom gotovine. Gre za to poročilo in pa poročilo, ki nas čaka nekoliko kasneje in sicer gre za poročilo AFET nič, eh, nič 76. Gre za preložitev iz proceduralnih razlogov, namen pa je ta, da bi zagotovili kar se da dobro sodelovanje s komisijo in svetom. Zato vas eh, vse pozivam, da glasujete za preložitev tega glasovanja in glasovanja, ki naj bi sledilo kasneje. Zdaj pa za besedo prosim nekoga, ki bi podprl ta predlog, gospa Bowles. Hvala lepa, predsednik. Naj pojasnim, da je odbor prosil za preložitev tega glasovanja, zato ker je prišlo do kršitve postopka. V besedilu sveta, uvodna izjava, ki je bila dogovorjena v pisnem trilogu, tako da dvoma nobenega ni, potem je bila potem črtana v besedilu Koreperja. Prav tako so nam dejali, da pravna služba komisije ne bo podprla besedila, ki ni v polni meri eh, skladno z enotnim stališčem, čeprav to ni pravno zavezojoče in tega enostranskega ukrepa ne moremo sprejeti kot presedan in zato ne bomo glasovali, dokler se ta eh, zadeva ne reši. Ne moremo omogočiti to vrstnih eh, kršitev med institucionalnih sporazumov ali eh, Eh, skupnih dogovorov, da na ta način omejujemo pooblastila, ki nam jih eh, nalaga pogodba. In zato ne moremo dovoliti, da bi to steklo naprej na ta način, da bi to postalo presedan in zato potrebujemo jasen razplet, ki bo pokazal, da se to ne sme ponoviti. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Gospe Okoni. Ja, gospod Speroni, izvolite gospod predsednik, jaz nisem prav zares proti temu predlogu, ampak glede na to, da se v ponedeljek popovdne vpraša, ali se sprejme dnevni red za celoten teden, se sprašujem, zakaj ni bil ta predlog za predložitev podan včeraj in je podan sedaj, ko moramo o tem že glasovati. Hvala lepa. Tako, zdaj pa glasujemo o predlogu gospe poslanke Okonji. Kdo je za? Hvala proti, vzdržani. Sprejeto, torej obe glasovanji o poročili gospe Okonji predstavljamo. Naslednje je poročilo Tikal, uporaba globalnih satelitskih navigacijskih sistemov v prometu. Glasujemo za. Proti. Kržani sprejeto čestitke gospod Tikal. Naslednje je poročilo Simpson, mednarodni sporazumi o zračnem prometu v okviru Lizbonske pogodbe. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Čestitke gospod Simpson. Naslednje je poročilo El Kadravi, ki je za priporočilo za drugo obravnavo, priporočilo za drugo obravnavo cestne pristojbine za težka tovorna vozila. Gre za glasovanje o stoličju sveta, potrebujemo kvalificirano večino. Blok 1 za proti zdržani sprejeto. Dobro. Preverjamo, preverjamo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi oddali glas? Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je ustrezno spremenjeno besedilo tudi sprejeto in čestitke gospodu El Kadravju. Naslednje je poročilo Lajnen evropski okoljsko-ekonomski računi. Gre za blok ena za proti zdržani sprejeto. Glasujemo o ustrezno spremenjenem stališču komisije. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Glasujemo še o zakonodajni rezoluciji, amandmajev ni. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Če vsi ste glasovali? Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto in eh, čestitke gospodu Lanenu. Naslednje poročilo je poročilo o koni, ki smo ga preložili, na to vas samo spominjam. Naslednje je potem poročilo o DI, sedmi okvirni program EU za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev. Ni amandmajev k predlogu resolucije, zato glasujemo. Odstavek 12. In sicer v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 18 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 24 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Odstavek 47, zopet v dveh delih. Prvi del. Gospod eh, Koval, beseda je vaša. Gospod predsednik, sekretarjat sem obvestil, da imam ustni amandma k črtanju odstavka 27, saj ta odstavek vključuje neverdostojne informacije o zelo pomembnem znanstvenem projektu INDECT. Gre za projekt, glede katerega bi vas rad obvestil, da ima potrditev etičnega pregleda 15. marca 2020. 2011 v Bruslju s sodelovanjem strokovnjakov iz Avstrije, Francije, Nizozemske, Nemčije in Združenega kraljestva. In ta etični pregled, ki zadeva eh, delovanje tega projekta, je bil pozitiven in ni nobenih pomislekov, kar zadeva etične vidike tega projekta. Etični vidiki tega poročila so vse čas predmet spremljanja Evropske komisije od samega začetka, to bi rad povdaril in zato eh, prosim, da v našem poročilu ne vključujemo informacije, ki niso skladne z dejstvi, kaj te gre za zelo pomemben znanstveni projekt, ki ga izvajajo na univerzi v Krakovu skupaj z številnimi drugimi visokošolskimi zavodi iz Evrope. Predsednik, dame in gospodje, gre za ustni amandma, na podlagi katerega naj bi črtali celoten ostavek 27. Prvo vprašanje, ali želi do nasprotovanji ti, temu predlogu, prosim, da ostanete. Več kot 40 eh, posameznikov, zato je ta ustni amandma zavrnjen in o njem ne bomo glasovali. Vračamo se torej k odstavku 47 po delih, v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 60 v dveh delih. Prvi del za. Proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava E. Za. Proti. Preverimo elektronsko, prosim. Obudna java E. Proszę Państwa, e, koleżanki. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če zapustite stavbo, prosim, če zapustite stavbo po najkrajši možni poti. Po najkrajši možni poti, prosim, če zapustite stavbo. in ne uporabljajte dvigal in ne vračajte se v pisarne. Prosim, ne vračajte se v pisarne. In zapustite stavbo, zapustite stavbo, čim prej bo to le mogoče. Prosim, če zapustite stavbo, čim bo to le mogoče. In ne vračajte se v svoje ofice